Señorías, vamos a empezar la, la votación. Gospe in gospodje, začenjamo z glasovanjem. Prosim, če zasedete svoja mesta. In sicer bomo eh, glasovali po poenostavljenem postopku. Eh, Poroči, priporočilo gospe Köstinger, eh, sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Srednje Afriško republiko Eh, poročevalka, gospa Köstinger ima besedo. Eh, hvala, gospod predsedojoči, cenjene kolegice in kolegi. Eh, pri naših prvih dveh glasovanjih gre za prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Srednjeafriško republiko po eni strani in Liberijo po drugi strani. Eh, sporazumi naj bi prispevali k oblikovanju sistema certificiranja, ki bo zagotovil, eh, da eh, bomo imeli legalno sečno in trgovanje z lesom. Proizvodna za lesom v obeh afriških državah predstavlja pomemben gospodarski sektor. Evropska podjetja, potrošniki bodo imeli s tem gotovost, da je uvožen les iz, uvožen iz legalnih virov. Hvala poročevalcem v Senci in drugim sodelavcem, ki so pri prispevali k uspehu eh, teh priporočil in s tem prispevali tudi k trajnostnemu razvoju in soodločanju eh, vseh eh, vključenih skupin v teh regijah. Hvala lepa. Hvala, gospa Köstinger. Prehajamo na glasovanje. Kdo je za? Kdo je proti vzdržani sprejeto? Prehajamo Eh, k naslednjemu poročilu gospod Köstinger. Tu gre za prostovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Liberijo. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Nadaljujemo z poročilom gospe Hübner. Eh, inštrumenti za porazdelitev tveganja za države članice, eh, ki imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti. Glasujemo o sedemnajstih predlogih sprememb regionalnega odbora. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Glasujemo o amadmaju štiriindvajset. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Glasujemo o 25 poemensko glasovanje. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gospa Karona. Señora Carona, que ha pedido la... Gospa Karona, ste želeli besedo? Senor Karona. Gospod Karona, se popravlja predsedujoči. No? Ne? Si, a, si, si, si, Speroni. Gospod Speroni. Grazie. Hvala, gospod predsedujoči. Želim poudariti, da je. Ja na tem, kar smo videli tu na zaslonu, je bilo predvideno eh, glasovanje 12.10 in 12.9 smo začeli zato, ker ura ne gre prav, prehitiva za dve minuti. Hvala, gospod Speroni. Hvala za vašo kronografsko natančnost. Nadaljujemo. Eh, za predlogom spremem 19, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Glasovanje 21. 21 poemensko glasovanje. Konec glasovanja. In ta predlog spremembe je zavrnjen. 14. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 22. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17. 16. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. 23, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o spremenjenem osnutku, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. In glasujemo o uh, celotnem osnotku legislativne resolucije. Uh, eh, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo z naslednjo točko in sicer predlog resolucije GUE. GUE-NG. L, glede sodbe Evropskega eh, sodišča o skladnosti sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo eh, o eh, uporabi eh, in prenosu evidenc podatkov o potnikih. Eh, glasujemo o predlogu resolucije. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. In prehajamo na poročilo gospe Intfeld, eh, enaka tema. Gospa Infeld, imate besedo. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Želim samo odgovoriti nekaterim kolegom, ki so bili zmedeni, kako je treba glasovati. Če ste za sporazum, potem morate glasovati za poročilo, če ste proti, pa proti poročilu. Torej, hotela sem samo zagotoviti, da ne bo zmede. Eh, hvala lepa. Gospa Entfeld. In sicer eh, govorimo o osnutku, ki nima predlogov sprememb in sicer glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto nadaljujemo. Gospa Infeld, prosim. Hvala, gospod predsedujoči, samo za zapisnik. Torej, želim se. Eh, torej, to poročilo je v nasprotju z mojim priporočilom in zato se tudi distanciramo tega poročila. votamos el informe de Achat. Glasujemo o poročilu gospe Tyson, skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb. 37 predlogov sprememb eh, odbora za ekonomske zadeve. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 41. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 42 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 43 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 39. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prehajamo na predlog 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 40 e, je s tem brezpredmeten. Glasujemo o celotnem sprejemnem predlogu za, proti, To ni bilo popolnoma jasno, to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, zelo jasen izid. Sedaj bomo glasovali eh, o predlogu resolucije in sicer poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na poročilo gospe Luling obdavčitev energentov in električne energije. 42 predlogov sprememb pristojnega odbora. To je za, proti, vzdržani, sprejeto. Gla glasujemo o 23 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 31. Kdo je za? Proti? Zdržani? To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 34 za. Prosim, bolj jasno pokažite vaš glas z roko proti. Zdržani. Tudi to ni bilo zelo jasno. Preverimo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 40. Poimensko glasovanje. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 63. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja zelo jasno zavrnjeno. 52. Kdo je za? Proti? Zdržani? Tudi tu moramo še enkrat preveriti, glasujmo. Konec glasovanja. <laughs> Šahmat in sicer je s tem zavrnjeno. In sicer glasujemo o 52, pravi predsedojoči. Ne, se popravlja. O 52 smo pravkar glasovali. Nekoliko sem bil presenečen nad izidom ena proti ena, torej o 53. Konec glasovanja. Sprejeto. Pet in petdeset, to je za. Prosim, jasno dvignite roko, kdo je za. Prosim, jasno dvignite roko proti, zdržani, to bomo preverili, glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Osem. Kdo je za? proti, vzdržani. Polovica ni dala nikakršnega znamenja, to bomo preverili. Glasujemo o osem. Konec glasovanja. Zelo jasno sprejeto. 51, kdo je za? Proti? Glasujemo, preverjamo. Se cierra votación. Konec glasovanja in ta predlog spremembe je bil sprejet. 16. Ne, se popravlja predsedujoči, to je brezpredmetno. Glasujemo o celotnem spremenjenem osnutku, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. In glasujemo eh, o eh, predlogu legislativne resolucije. Kdo je za? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospa Luling, prisrčne čestitke. Sedaj glasujemo o predlogu resoluciji eh, poziv konkretnim ukrepom za boj proti davčnim golofijam in utajam. In sicer glasujemo ena, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeto. Številka tri, poemensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zelo jasno, sprejeto. Predlog tri, kdo je za, kdo je proti. Stržani, zavrnjeno. Poimensko o sedem glasujemo. Konec glasovanja. Zelo jasno sprejeto. Ena, kdo je za? Prosim, jasno to pokažite z dvigom roke. Kdo je proti? Sprejeto. Glasujemo o predlogu dve. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Štiri je bil umaknen. Glasujemo o vodni izjavi E in sicer v dveh delih. Prvi del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Prvi del je bil jasno sprejet, zdaj prehajamo na drugi del, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. Sedaj glasujemo o vodni izjavi F, kdo je za. Kdo je proti? Zdržani sprejeto. In sedaj glasujemo o vodni izjavi G, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Jasno, sprejeto. Sedaj prehajamo eh, k celotnemu eh, predlogu resolucije, poimensko glasujemo konec glasovanja. Zelo jasno sprejeto. Hvala.